politiki. Evropska unija bo sedaj bolj združena in bo vedno bolj poglobljena in enotna. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Glasovali bomo jutri o povdne. Naslednja točka na dnevnem redu je še na poročilo gospoda Vitala Morejre. Gre za makrofinančno pomoč Kirgiški republiki. Izvolite, gospod Morejra verjetno zelo dobro poznate postopek, veste, da imate 6 minut na voljo, 4 minute na začetku in 2 minuti na koncu. Čas lahko uporabite, kot si želite. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Žal, tokrat ne bom parlamentu sporočil kaj zelo razveseljivega. Moram pa poročati v imenu odbora za mednarodno trgovino, kako se stvari razvijajo v zvezi z to temo. Odbor predlaga, da parlament eh, sprejme predlog eh, komisije leta, eh, konec leta 2011 je bil sprejet, da bi do 30 milijonov evrov makrofinančne pomoči namenili Kirgiški republiki. Nekaj manjših predlogov sprememb smo vložili, ko gre za uvodne izjave in sicer, da bi uporabljali tako manj postopek v odboru, ko gre za izvajanje dogovora. Vendar žal z svetom v zvezi s tem nismo dosegli dogovora. Odbor za mednarodno trgovino Evropskega parlamenta je v večini primerov menil naslednje. Če moramo uporabiti komitološki postopek oziroma postopek v postopku v odboru, kar je dvomljivo, potem bo treba sklep sprejeti na podlagi svetovalnega postopka, kot smo ga uporabili že v preteklosti, recimo za Moldovo in Ukrajino. Menimo namreč, da na ta način lahko države članice v svetu izrazijo veto za izvedbene pristojnosti Evropske komisije. Svet pa meni, da se običajno uporabi postopek preučitve in da se posvetovalni postopek uporabi samo v izjemnih utemeljenih primerih. Naj spomnim, da je v zvezi s to temo svet sprejel uh, predhodno svetovalni postopek za odobritev makrofinančne pomoči Ukrajini in Moldovi, potem pa si je premislil, kar zadeva Kirgiško republiko. Makrofinančna pomoč Kirgiški republiki, mislim, da tukaj ni problematična, nihče ne dvomi, eh, da ta država potrebuje pomoč. Vsi se strinjamo, tudi svet, da obstaja potreba po tej pomoči, ampak gre za dve politični vprašanje. Najprej institucionalno vprašanje, ki se nanaša na to, v kolikšni meri naj v tem primeru države članice imajo možnost nadzirati iz vedbene pristojnosti komisije. In drugo vprašanje, ali lahko parlament se strinja z okrepljenim nadzorom sveta nad komisijo v tistih primerih, ko komisija nima in ne more imeti enake ravni nadzora. Torej, Evropski parlament mora tukaj ustrajati na svojem stališču, da zagotovimo ravnotežje pristojnosti, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe in da svet ne sme uporabiti komitološkega postopka za Eh, spremembo pristojnosti, ki jih ima komisija, pristojnosti, ki so bile določene tudi ob pomoči in soglasju Evropskega parlamenta. Enostavno ne moremo interesov Kirgiške republike in Gruzije eh, žrtvovati samo zaradi tega. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Sedaj pa dajem besedo komisarju, ki bo eh, spregovoril v imenu komisije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Na začetku naj povdarim, da je makrofinančna pomoč Evropske unije zelo pomemben instrument v odnosih z našimi sosedami. Glede na negativni učinek finančne krize mora Evropska unija dopolniti mednarodni denarni sklad v prizadevanjih, da se stabilizirajo države, ki so vsega, v naši bližini. To je v našem političnem in gospodarskem interesu. V tem trenutku pa je makrofinančna pomoč zastala. Dve leti je od tega, ko je sprejela komisija letni finančni predlog za Gruzijo, to je bilo januarja 2011, parlament in svet pa se nista strinjala pri tem, da bi uporabili komitološki postopek, kot je profesor Moreira pravkar ugotovil komisija meni, da je bistvenega pomena, da najdemo rešitev, ali bomo svetovalni ali preučevalni postopek uporabili v tem primeru. Ko gre za Kirgiško republiko in Gruzijo, je prišlo do zelo dolgih zamud v odločanju in Evropska unija se je znašla v težkem položaju. Naša verodostojnost je ogrožena, ko gre za ta, te dve uh, eh, zunani strateški partnerici. Poleg tega pa to uh, ovira tudi nadaljne delo v okviru mednarodnega denarnega sklada. V prejšnjih primerjih in v prihodnih bo treba razrešiti to, kajti uh, Jordanija in nekatere druge države bodo verjetno tudi zaprosile za tako pomoč. Komisija meni, da moramo premagati eh, uh, to pad pozicije, v kateri sta se znašla parlament in svet. Pomembno je, da imamo na eni strani komisijo in na drugi strani parlament in svet, ki morajo doseči dogovor. Kot pravi tudi profesor Moreira in prav ima, je pomembno, da Lisbonsko pogodbo začenjamo izvajati v praksi. Pri tem moramo seveda spoštovati ne samo črke temveč tudi duha Lizbonske pogodbe. Težko je razumljivo, da celo po treh letih ni bilo moč doseči dogovora o tako delikatni temi. O zelo pomembnem političnem instrumentu Evropske unije, ko gre za naše sosedstvo in sosednje države. Hvala, gospod komisar. Sedaj bomo začeli z govorniki, ki bodo spregovorili v imenu političnih skupin. Najprej v imenu ELS dajem besedo za dve minuti gospodu Bartolociju. Hvala, gospod predsedajoči. Današnja razprava o finančni pomoči Kirgiški republiki je priložnost, da razmislimo o tem, kakšen je položaj v tej državi. Pred dvemi leti in pol je prišlo do zelo velikega medetničnega nasilja v Kirgiški republiki in zaradi tega je bila država politično in gospodarsko nestabilna. Do danes se je situacija stabilizirala in ustavne reforme so na poti, pa tudi rezultati eh, parlamentarnih in predsedniških volitev so dobra, dobra spodbuda za nadaljne reforme, ki so potrebne. Evropska unija je večkrat ponovila svojo zavezo, da bo podprla napredek, ki ga dosega Kirgiška republika. Zato tudi zagotavljamo finančno pomoč tej državi. Ta pomoč je bistvenega pomena za državo, zato da bo lahko svoje socialne, demokratične in politične reforme izvedla do konca ne razumem, kako lahko pride do tega legalističnega spora med tremi institucijami. In upam, da bo ta spor čim prej razrešen, tako da bomo lahko odobreno pomoč dokončno tudi izplačali eh, Kirgiziji. Te zamude imajo ne samo neustrezen negativni vpliv na državo, ki jo hočemo podpreti, temveč eh, vplivajo slabo tudi na podobo Evropske unije, njena verodostojnost eh, na, v svetovnem okviru na ta način postaja nekoliko omajena. Tudi delegacija Evropskega parlamenta, ki sem jo vodil, ki je obiskala Kirgiško republiko, je lahko ugotovila, da obstaja veliko zamud, kar zadeva spremanje odločitev se strani pristojnih institucij tudi v Kirgizi. Zato moramo zagotoviti odpravo tega spora ter prispevati kot Evropska unija k večji stabilnosti Kirgizije. Na ta način se bomo lahko uspešno borili tudi proti mednarodnemu terorizmu v Srednji Aziji. Hvala v imenu socialistov in demokratov. Dajem gospodu Kutašu za minuto in pol besedo. Da, korda Republiki Kyrgyzstanu na žutor finančar. Tre... Najlepša hvala. Če govorimo o pomoči 30 milijonov Kirgiški republiki, potem si predstavljam, da bo to veliko pomagalo tej republiki, da razreši svoje finančne težave, s katerimi se še dodatno sooča ne le zaradi globalne krize, temveč tudi zaradi notranje politike, eh, velike korupcije v vladnih krogih, kar je zelo veliko vplivalo tudi na otežkočanje poti proti demokraciji. Zato mislim, da da bi bilo treba poskrbeti, da se zadeve razdelijo zelo pregledno, ker po nasilju, ki je izbružnilo po letu 2010, se zadeve zelo zapletajo in težko je doseči, da se zadeve odvijajo po demokratični poti, kot je bilo to predvideno. Ne glede na to, kakšne rešitve se bodo poiskale na način, ki so ga omenjali tudi drugi kolegi in kolegice, mislim, da mora imeti Evropska unija veliko večjo vlogo še zlasti pri človekovih pravicah v tem delu sveta. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Kazak. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Kirgiška republika je država, v kateri že leta podpiramo demokratični razvoj. Mislim, da postaja tudi zelo pomembna partnerica Evropske unije v tej regiji. Evropska unija je eden od največjih eh, podpornikov tudi v obliki finančne pomoči Kirgiški republiki. Odobrili smo 30 eh, milijonov evrov eh, te pomoči Kirgiški republiki, zaenkrat pa tega ne centralna banka, ne ostale institucije v Kirgiziji ne morejo črpati. Skrbijo nas tudi človekove pravice in eh, razvoj letih eh, po eh, izbruhu medetničnega nasilja. Vendar Kirgizija sprejema ustrezne ukrepe za to, da bo lahko črpala našo finančno pomoč. In če bomo to uspešno opravili, bo to dobro sporočilo tudi drugim državam, da je Evropska unija pripravljena tudi finančno pomagati tistim državam v tem območju, ki so se napotile. Eh, oziroma odločile za eh, demokratično pot. Načelo več za več moramo tukaj uporabiti, vendar če se bo eh, situacija poslabšala, bomo morali uporabiti obratno načelo, manj za manj. Kot je poročevalec Moreira pojasnil, gre za, samo za spor o načinu odločanja bodi si v, postop, v, v komitološkem postopku ali v postopku eh, posvetovanja in eh, proučevanja. Mislim, da mora svet najti ustrezni kompromis, da bomo lahko to pomoč tudi odobrili. Hvala. Naslednja je eh, gospa Kil Nilsen. Hvala lepa. Po etičnem nasilju iz junija 2010 in novi ustavi se je Kirgistan zavezal k poti demokratizacije in tako smo tudi podprli to državo in tudi druge revne države, ki so na isti poti. Vendar mislim, da ne moremo na to gledati samo kot na neke pilotne države za izvajanje pomoči Evropske unije. Pogledati moramo konkretne primere mučenja v zaporih, naprimer konkretnih Eh, ljudi, za katere vemo, da jih mučijo, ne glede na to, koliko so stari. In Asharov je en tak primer, ko gre za kršitve vseh možnih mednarodnih pravil. In to vendar sodi v okvir stabilnosti in varnosti, ki jo želijo vzpostaviti v državi. Potem so tu še državljani iz uzbeške manjšine, to ni edini tak primer. Rasizem in nacionalizem se razvijata do nehotenih in neslutenih razsežnosti. Nedavno je prišlo do napada na tri brate Sajpov, ki so tudi pripadniki uzbekistanske manjšine. In tudi konec novembra so znova sledile aretacije, ki niso imele pravne podlage. Prav tako je prišlo do zasegov premoženja tistih, ki mislijo drugače. To so hude kršitve človekovih pravic in stanje je resno, kršene so tudi mednarodne konvencije, ki jih je podpisal Kirgizistan. Tudi gospa Eštronova je bila tam na obisku, vendar ni rekla niti besede o teh primerih, ki sem jih naštela, niti o kršitvah človekovih pravic nasploh. Ne vem, ali gre takole naslepo deliti humanitarno pomoč, če neka država noče izvajati svojih mednarodnih zavez. Mislim, da moramo našo pomoč pogojevati s konkretnimi projekti in z napredkom v boju proti korupciji in proti kršitvam človekovih pravic. Ja. Hvala, naslednji je gospod Paška. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi komisar. Gospodarske težave, ki jih je povzročila kriza iz leta 2009, so povzročile upor v Kirgiški republiki. No, sedanja vlada je politično situacijo uspela stabilizirati, začela je izvajati eh, demokratične reforme, vendar proces demokratizacije v Kirgistanu še vedno trpi zaradi gospodarske nestabilnosti. Mednarodni denarni sklad meni, da bo treba v letu v letih 2011 in 2012 pokriti 300 milijonsko Eh, proračunsko vrzel v njihovem proračunu. Vendar z 30 milijonsko makrofinančno pomočjo bi lahko stvari premaknili naprej. Pol te pomoči je namenjene v obliki posojil, poloviča pa v obliki nepovratnih sredstev. Če bo ta pomoč pomagala državi premustiti kritično obdobje, se izogniti političnim problemom in etničnemu nasilju ter stabilizirala demokratične institucije, potem bo ta eh, pomoč dosegla svoje cilje. Dolgoročno gledano pa mora Evropska komisija spremljati situacijo in črpanje sredstev. Hvala. Hvala. Pozdravljam pravkar eh, se nam je pridružil novi komisar gospod Tonijo Borš, zato ga pozdravljam. Naslednja govornica je gospa Stason Loro. Med... Gospod predsedujoči, Evropa se bori za veliko gospodarsko krizo. Države članice so se znašle v težkem položaju, naše državljanke in državljani se soočajo z velikimi težavami. Kako v takšni situaciji potem še naprej lahko podpisujemo čeke, ki jih namenjamo državam, ki so daleč od nas. Od začetka makrofinančne pomoči smo izplačali skoraj da 7 milijard evrov. To so darila državam, ki eh, so znane zaradi organizirane kriminalitete in zaradi eh, korupcije. Ta makrofinančna pomoč naj bi bila namenjena našim sosedam, Kirgistan pa se nanaša, nahaja 7000 km od nas. Torej ni sosednja država. Kdaj se bo to končalo? V tej državi kršijo človekove pravice, mnogi aktivisti so za rešetkami. Evropska unija pa kar izplačuje 30 milijonov evrov tej državi in pet milijonov tega bodo lahko porabili, kakor jim ljubo. Videti je kot, da imamo a, polne žepe denarja, ampak pri nas doma je precej drugače. Smo pred finančnim propadom, pa še naprej pošiljamo denar vsem, ki nas zaprosijo davkoplačevalci Evropske unije trpijo zaradi takšnih daril, ki jih Evropska unija pošilja državam, ki so tako daleč kot te je Kyrgyzstan. To je sramota in to se mora nehati. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Elizabet Jegle ima sedaj besedo. Gospod predsedujoči komisar, dobrodošli sem za 30 milijonov evrov makrofinančne pomoči Kirgiški republiki. Kirgistan po nemerih leta 2010 je danes tako politično kot gospodarsko v fazi stabilizacije. V sedanjem položaju je pomembno, da tesneje sodelujemo z mednarodnimi subjekti in še naprej zagotavljamo našo pomoč. Pomembno in uh, Eh, važno je, da še naprej ustrajamo istočasno na eh, spoštovanju človekovih pravic, kot tudi na razvoju demokratičnih struktur. Nadzorne organizacije moramo, eh, morajo paziti skupaj z kirgiško vlado, da, bodo, da bo ta denar uporabljen ciljno, namensko in učinkovito. Mislim, da je pomoč Evropske unije bistvenega pomena, kajti Kirgiška republika ne sme biti odvisna od pomoči drugih, temveč eh, se mora čim prej iz vlastnimi močmi izkopati iz situacije. Sama se je zavezala k stabilizaciji demokratičnih eh, inštitucij. Socialne, politične in gospodarske reforme morajo potekati ob aktivnem eh, sodelovanju organizacij civilne družbe. Evropska unija mora delovati podporno, mora pa po potrebi seveda tudi kritizirati tisto, kar ni ustrezno. Vendar, če hočemo ohraniti lastno verodostojnost, potem ne sme Kirgizija trpeti zaradi naših političnih nesporazumov. Gre za državo, ki je geostrateško zelo pomembna in zato menim, da je to pozitivni, eh, bo to pozitivni znak za celotno regijo. Rinaldi, Nikolo. Sedaj pa gospod Nikolo Rinaldi. Vente, kari kolegi, senjor komisar. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, komisar. Ne želim ponavljati tistih eh, pomislekov, ki smo jih že slišali od predhodnih eh, govornikov, predvsem eh, gospoda Morejre. Mislim, da je ta pomoč eh, zelo pomembna za to regijo. Gre za zelo pomembno os naše zunanje, pa tudi naše trgovske politike. Kirgiška republika je ena od prvih držav po samostojnosti, ki se je morala soočiti z velikimi izzivi eh, prehoda v nove čase. Postaja država z zelo eh, dinamično civilno družbo, kandidatka za vključitev v STO, vendar kljub temu se seveda še sooča z marsikakšno krizo. Vse to vpliva na revščino v tej državi. Naša pomoč pomeni, da mora ta komisija in Evropska unija odigrati zelo pomembno vlogo pri strukturnih reformah v Kirgiziji. Evropska unija, mislim, da bo na ta način lahko odigrala svojo vlogo kot protiotež Rusiji, Kitajski in nekaterim drugim. Seveda moramo biti previdni pri tej pomoči, zlasti ko gre za socialno vzdržnost vseh reform, ki se jih je eh, Kirgiška republika lotila. Mislim, da je država vredna naše pomoči, vendar Evrops moramo zahtevati od njih, da spoštujo človekove pravice in da primer Aškarov čim prej razrešijo. Hvala, kolega Peterle kirgizija je kot ena od srednjeazijskih držav doživela v času postsovjetske tranzicije politične pretrese s posebej tragičnimi izidi v revolucionarnem letu. dva tisoč deset ti pretresi so dodatno prizadeli njeno gospodarstvo ki ne razpolaga z zelo bogatimi naravnimi viri državljanke in državljani so leta dva tisoč deset plebiscitarno podprli ustavne spremembe ki so državo pospremile na pot v parlamentarno demokracijo kar pomeni izziv zanjo in za njeno okolico. <clears throat> kot nekdanji posebni odposlanec predsedujočega osce v podobno revolucionarnem letu dva tisoč pet sem imel priliko spoznati demokratične ambicije te države pa tudi vso zapletenost njene politične in gospodarske slike kirgizija potrebuje hitro pomoč tistih ki želijo pomagati rešiti težko makroekonomsko situacijo kar je bistveno za gospodarsko okrevanje in politično stabilnost mlade demokracije. vesel sem da je odbor za zunanjo politiko soglasno podprl finančno pomoč za kirgizijo in upam da bomo tako prepričljivo in solidarno glasovali zanjo tudi na plenarnem zasedanju. Herr Andreas Mölzer. Hvala, kolega Peterle. Sedaj pa catch the eye, gospod Mölzer. Ja nicht... Za enkrat Evropska unija še ni uspela uh, okrepiti pomoči tako pomembni državi, kot je Kirgiška republika. 750 milijonov evrov, ki smo jih eh, predvideli, je bilo treba dati na led. In to seveda ni koristno. Kirgizija je edina država v centralni Aziji, ki se je začela razvijati v smeri de, eh, demokratične parlamentarne države. Vendar nasilje leta 2010 je pomenilo velik korak nazaj. Človekove pravice še vedno niso uh, spoštovane tako, kot bi želeli. To je treba priznati. Uh, vendar politične pravne reforme so se začele in družba jih podpira. Makrofinančna pomoč Evropske unije mislim, da je pomembna zlasti eh, glede na ruskoj angažma tudi v tej republiki. Hvala. Še kdo, ki bi se javil v okviru Catch the Eye? Če ne, potem pa dajem besedo komisarju De Huhtu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nekaj poslancev izpostavilo to vprašanje, zakaj dajemo mikrofinančno pomoč državi, ki pravzaprav ne sodi v našo tradicionalno sosesko in čeprav bi sam rekel, da je Kirgiška republika geostrateško v našem sosedstvu, ampak to je zadeva, o kateri bi lahko razpravljali. Merila za, za makrofinančno pomoč predvidevajo v posebnih okoliščinah tudi odobritev določenih akcij zunaj samega jedra držav, ki jim ponavadi nudimo pomoč. In sedaj so te okoliščine izkazane tudi v Kirgiški republiki in ravno za razvoj njihove parlamentarne demokracije. Nekaj kolegov je opozorilo na zelo krhko parlamentarno demokracijo in to lahko tudi sam potrdim, vendar gre za eno od krhkih držav in če jim hočemo pomagati, je ravno zdaj pravi trenutek, da pomagamo demokraciji. Poleg tega pa je to pomembno tudi za gospodarsko stabilnost ravno v tem kriznem obdobju, da ne bi prišlo do ponovnih medetničnih spopadov, ne le znotraj države, temveč tudi s sosednjimi državami, državami v Srednji Aziji, ker vemo, da gre tudi za zelo problematično državo, ki nima bogatih naravnih virov in zato je tudi odvisna in so odvisna od stanja v drugih sosednjih državah. In eh, to je delno tudi razlog in povod za težave z uzbekistansko manjšino. Zaradi tega je namen pomoči Evropske unije ravno pri pomoči k razvoju človekovih pravic in demokratizaciji države, In eh, jasno je, da nas morajo tudi prepričati, da s tem resno mislijo. Odločitev o to vrstni pomoči je seveda zadeva, ki jo je treba gledati z več vidikov, tudi z institucionalnega in zato je potreben dogovor med Evropskim parlamentom in svetom, da se ugotovi, kateri postopek bi bilo treba uporabiti. Zato je pa to v vsakem primeru tudi stvar odnosov med parlamentom in svetom. Vprašanje, ali bi morala to vrstna pomoč pasti kot neke vrste žrtev boja med obema institucijama. V vsakem primeru pa upamo, da bomo presegli razlike in premostili prepad ter dosegli dogovor med svetom in Evropskim parlamentom. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Zadnji, ki ima sedaj besedo, je poročevalec gospod Moreira. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dva razloga obstajata, da podpremo predlog komisije. Najprej, makrofinančna pomoč ni darilo. To je namreč posojilo in tudi naložba v gospodarsko stabilizacijo in konsolidacijo demokratičnega prehoda oziroma prehoda v demokratični razvoj, tako da obstajajo tudi pogoji za to. Eden od njih je tudi vladavina prava. To je pomembno in pogledati moramo tudi peti člen uredbe, ker se omenjajo pogoji, Eh, med katere sodi tudi boj proti goljufijam in korupciji. In zdaj, če bi Evropska unija zavrnila tako pomoč zaradi stanja v državi, je vprašanje, ali bi morali na to gledati kot ta pomoč, ki bo ravno pomagala državi, da se razvije, da se demokratizira in da bo to nasploh prispevalo k razvoju. Uh, Kirgiške republike. Mislim, da je to prava izbira in zato sem za to, da izglasujemo ta predlog komisije. Hvala, gospod poročevalec, gospe in gospodje. Razprava o tej točki dnevnega reda je s tem končana. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. uri. Sedaj prehajamo na